meine damen und herren ich erkläre die am. siebenundzwanzig spoštovani gospodje in gospe ponovno otvarjamo zasedanje ki se je končalo oziroma.